pomanjkljivosti je mogoče popraviti z izvajanjem direktiv proti pranju denarja, ampak očitno nekatere strukturne težave ostajajo. Na nekatere opozarjamo tudi v poročilu, ki ga je komisija sprejela julija. Gre, za namreč, eh, gre namreč za stanje izvajanja Evropskega okvira proti pranju denarja. To poročilo je pa v mojem mnenju dobra podlaga za oceno tega, kaj bo v prihodnje potrebno še ukreniti. Uh, Eh, način, kako se pravila uporabljajo v praksi strani vseh gospodarskih eh, subjektov, je eh, ključnega pomena za delovanje celotnega sistema. Nacionalni nadzorniki bank morajo delovati odločno in ravno šibek nadzor je bil povod za določene škandale, ki smo jih zaznali. Harmoniziran okvir eh, v Evropi bi lahko tu bil koristen. Prav tako bi lahko določene nadzorne naloge eh, na področju pranja denarja prenesli na organ Unije. Odkriti so bili tudi primeri, ko so nadzorniki imeli bistveno premalo zaposlenih in osebja, tako da inšpekcije niso bile izvajane tako pogosto, kot bi morale biti, ali pa niso bili sprejeti ustrezni ukrepi, ko so bile zaznane kršitve. Uh, Tudi nadzor skupin je bil pomankljiv. Eh, bonitetni nadzorniki niso ustrezno upoštevali tega vedika pri nadzoru bank eh, ali pri eh, ocenjevanju ustreznosti menedžerjev. Vemo, da to vrstne težave niso omejene samo na bančni sektor. Obstajajo tudi v drugih delih finančnega sektorja, pa tudi v nefinančnih sektorjih. Tu je še eno področje, na katerega ne smemo pozabiti. Eh, po tej eh, plati eh, je ocena v poročilu potrdila, da, sodelovanje med, da moramo sodelovanje med enotami za finančne preiskave okrepiti ter jim zagotoviti ustrezno podporo. Eh, no, kom, naslednja komisija bo odločala o naslednjih korakih, ampak smernice novo izvoljene predsednice so tu jasne. Okrepiti je potrebno eh, nadzor in zapolniti vrzeli. Za konec pa eh, naj povem še kaj novega glede seznama visoko tveganih tretjih držav. Komisija je še naprej predana temu, da bo pripravila ažuren seznam skladno z zahtevami direktive. Po zavrnitvi delegirane direktive strani sveta ter po resoluciji parlamenta iz marca smo si zelo prizadevali, da bi upoštevali stališča, ki ste jih izrazila tako svet kot parlament. Naš namen je, da bi dosegli konsens med vsemi institucijami glede samega procesa, zato da bi se izognili temu, da bi ali parlament ali svet eh, seznam zavrnila. Eh, Naj ponovim, da bo komisija še naprej izvajala avtonomno oceno. Eh, načeloma bomo na seznam uvrščali sezname, ki jih zato določijo finančne akcijske skupine, ampak eh, seznami eh, presegajo eh, njihove, oziroma kriteriji za vrstitev na seznam so širši. To pomeni, da bodo na seznam uvrščene tudi tretje države, ki imajo strateške pomankljivosti, pa čeprav niso na seznamih finančne akcijske skupine. Skupine. V tem kontekstu si prizadevamo dodelati metodologijo iz leta 2018. Zlasti poskušamo pojasniti razmerje med evropskim seznamom in mednarodnim seznamom na ravni finančne akcijske skupine. Uh, Ravno tako uh, želimo podrobneje opredeliti kontakte s tretjimi državami pred uvrstitvijo na seznam. Uh, tu želimo uh, zagotoviti izmenjave na podlagi naših prvotnih cen uh, in uh, državam bi ne lahko naložili korektivne ukrepe, ki naj bi jih izvedle v enem letu in s tem odpravile pomakljivosti. Uh, Eh, ravno tako razmišljamo o tem, da bi na seznam takoj uvrstili države, ki eh, predstavljajo zelo visoko raven tveganja. Upamo, da bomo s tem novim eh, pristopom omogočili, da, dosi, da oba zakonodajalca dosežeta soglasje. Komisija bo ostala v dialogu s parlamentom in svetom, tudi kar zadeva izvajanje metodologije. Eh, o tej zadevi bomo govorili tudi eh, s finančnimi ministri na oktobrskem svetu. Eh, želim si se prepričati, da bomo vsi še naprej zasledovali isti cilj, namreč da zaščitimo evropski sistem pred pranjem denarja in tveganji, ki jih predstavljajo tretje države. In zahvaljujem se parlamentu, ker podpira vsta proces, ki seveda je v prvi vrsti v interesu državljanov. Hvala. Najlepša hvala, gospa Jurova. Sedaj pa sledijo govorniki v imenu poslanskih skupin. Prvi je gospod Ferber za dve minuti v imenu ELS. Najlepša hvala, predsedujoča sveta, gospa komisarka, kolegi in kolegice. Ko vas človek posluša, dobi občutek, da je vse odlično. Uh, vse imamo pod kontrolo, svet se je zavezal in se bori vsak dan, vsako uro proti pranju denarja. Komisija preverja vse države, vse je super. Uh, realnost pa je taka, da ni nič super. Če natančno preberete poročilo komisije, postane očitno dvoje. Prvič, v 28 državah članicah uh, se eh, direktiva izvaja na 28 različnih načinov, nimamo enotnega izvajanja v Evropi in pa drugič. Že pri nacionalnih organih ne deluje sodelovanje s pravosodjem in finančnimi nadzorniki, ko pa gre za čezmejne primere, pa sploh nič več ne funkcionira. In če si pogledam ti dve težavi, vidim tudi dve rešitvi. Prva rešitev je, ne potrebujemo direktive, ampak uredbo če bomo imeli, če želimo enotno zakonodajo uh, v Evropi, zato potrebujemo uredbo. In pa drugič, če sodelovanje ne deluje in ne bodite jezni nami, čeprav smo se ravno kar pogajali o bančnem nadzoru, ki, kjer naj bi nadzorniki preverjali nadzornike, ali se uh, vse prav izvaja, s tem se ne borite proti pranju denarja, ampak uh, ustvarjate samo formularje za nadzorne organe. Uh, Potrebujemo strukturo, ki bo učinkovita. Imamo OLAF pri komisiji, imamo eh, Evropsko tožilstvo v primerih, ko gre za, krš, za ogrožanje finančnih interesov Evropske unije. In res moramo razmisliti, gospa komisarka za pravosodje, ali ne bi potrebovali predloga eh, da bi Evropsko tožilstvo ali kdo drug imel pravico tudi uh, intervenirati, tudi um, kazensko pravno, uh, namesto da to prepuščamo državam članicam. Nujno moramo ukrepati, številke poznamo in ni dovolj, da lepo govorimo, ampak potrebujemo rešitve. Naš parlament je to, na to pripravljen in zato danes in jutri z glasovanjem uh, dajemo jasno sporočilo. Uh, prosim, jim zagotoviti tisto, kar potrebujemo. Najlepša hvala, gospod Ferber. Sedaj pa v imenu socialistov in demokratov, gospa Regner, za minuto in pol. Najlepša hvala. Takoj se lahko navežem na prejšnjega govornika. V Evropski uniji imamo stroge določbe proti pranju denarja, ampak kaj prinašajo najstrožji zakoni, če se ne izvajajo, če se ne izvajajo kot je te treba, če niso podvrženi strogemu nadzoru. Uh, nadzor nad eh, izvajanjem direktive je na nacionalni ravni in tu moramo ustaviti, s tem eh, se vsi strinjamo. Dolgoročno bi eh, to lahko rešili z Evropskim organom za boj proti pranju denarja. Do takrat pa mora neka enota nekega organa prevzeti to nalogo. Vsak nov škandal na področju pranja denarja je večji od prejšnjega in ne smemo čakati na naslednjega. In pa drugič, Eh, to je problem uh, tako imenovane zlate uh, vize. Uh, Uh, eh, Mrsi, kdo si z denarjem uh, kupi državljanstvo, ne da bi eh, kdo uh, povprašal po poreklu tega premoženja. Vemo, da je pranje denarja povezano z otajo davkov, s kriminalnimi dejavnostmi in stvari se moramo resno uh, lotiti na celovit način. Zato mora komisija ukrepati tudi proti zlatim vizumom in uh, dati praktične usmeritve, kako naj se v prihodnje tega problema lotimo. Ja Najlepša hvala, gospa Regner. Za New Europe, Luis Garicano, za dve minuti. Bodimo odkriti, gospa komisarka in ministrica, zakaj smo tu? Sistem za vprašanje ne deluje nimamo dovolj sredstev. Imeli smo eh, hearing z komisijo in z EBO in si pravijo, da ni dovolj sredstev, da se zakonodaja ne more izvajati, da imamo različno zakonodajo v različnih državah članicah in da torej vse skupaj ne deluje. In vsi se strinjamo s tem. Državljani so zaklopljeni, kaj ti pranje denarja je pravzaprav povezano z bojem proti vsem vsem, vse kriminaliteti, od trgovine z ljudmi do trgovine z drogami in tako naprej. In zakaj sistem ne deluje? Zato, ker države nimajo pobud za to, da bi ta sistem deloval. Kaj ti države si želijo uh, dobiti kapital, kaj ga potrebujejo. Torej, če kapital prihaja iz neznanih uh, vero pač zatisnejo oko. In sistem je pač močen tako, kot je močen najšipkejši člen. Če ena država ne upošteva sistema, potem uh, pač sistem ne deluje. Uh, vemo, kakšni škandali so že bili z Danske banke in tako naprej. Vendar ne gre le za to, da so estonski in danski regulatorji to omogočili, temveč uh, to, da ko je to prišlo do. EBE se je skazalo, da pravzaprav nimamo evropske zakonodaje in da ni mogoče nič storiti. Evropski parlament je glede tega res eh, združen in veseli me, da smo tako sodelovali s kolegi. In menimo, da mora ta komisija in svet praviti svoje delo, pa tudi parlament, seveda, zato, da bodo agencije imele sredstva, da se bodo lahko borili proti pranju denarja, da bodo imeli zakonodajo, ki se bo lahko izvala posod v Evropski uniji tako da bomo imeli sistem, ki bo res evropski in ki bo deloval za vse. Hvala lepa. Hvala lepa. Sven Giegold, kaksi ja puoli minuti, alka hyvä. Gospod Giegold. Gospa predsedujoča, kolegi in kolegice, v Evropi imamo varnostno tveganje, ki ga vlade stalno zanemarjajo in to je sistem pranja denarja. Vsako leto se opere na milijarde denarja kriminalci eh, z najbolj grozljivimi eh, ekonomskimi dejavnostmi služijo milijarde, ta denar se opere in se zopet vlaga v kriminalne dejavnosti, v terorizem, v vedno večji meri pa se s tem denarjem. Eh, kupuje hiše, vlaga v nepremičnine in s tem rastejo cene nepremičnin za druge. In zdaj, ko o tem govorimo, eh, pravzaprav vidimo, da imamo pravna sredstva. Evropska unija nudi državam članicam pravna sredstva za ukrepanje, pa imam pa vendarle večina držav članic eh, posem odpove pri pregonu pranja denarja. Največjih deset škandalov, ki jih je obravnavala Evropska komisija, kaže zelo jasno, v kolikšni meri so države tu neučinkovite. Eh, pa tu ni potrebno niti gledati eh, davčnih oaz, kot sta Cipar ali Malta, lahko pogledamo kar Nemčijo, približno 100 milijard evrov se eh, opere pri pranju denarja v Nemčiji in eh, 20 tisoč eh, sumov na pranje denarja pa je, ki jih eh, pristojne enote ne uspejo obravnavati. Eh, to sploh ne deluje, čeprav naj bi ta organ deloval že od tretje direktive proti pranju denarja. In čeprav je evropska, eh, evropski diktat, da je potrebno te enote ustrezno opremiti. Zato sprašujem, ali boste končno sprožili postopek za eh, ugotavljanje kršitev. Taki postopki ne bi bili smotrni samo proti Nemčiji, ampak proti vrsti držav članic, ki eh, ne samo, da niso eh, ustrezno prenesle zakonodaje, ampak te zakonodaje tudi ne izvajajo. In zato pozivam Evropsko komisijo, da odprite novo poglavje. Eh, ne gledajte samo, kaj je zapisano v zakonodaji, ampak ali se Evropska direktiva proti pranju denarja dejansko izvaja in kjer to ni zagotovljeno, končno sprožite postopke zagotavljanja kršitev. In eh, konec koncev pa moramo to reševati preko eh, skupnih evropskih institucij, eh, ki bodo dejansko po vsej Evropi lahko ukrepale in ki bodo učinkovite. Svet lahko naredi veliko za to, da bo izvajanje končno delovalo in da vzpostavimo tako institucijo, kot jo tu potrebujemo. Najlepša hvala, gospod Gigold. Naslednji dobi besedo gospod Bek v imenu skupine ID. Spoštovana gospa predsednica, s peto direktivo proti pranju denarja je Evropska unija naložila državam članicam, da na številnih področjih zbirajo osebne podatke in jih posredujejo evropskemu bančnemu organu to so odločitve, proti katerim vlagatelji in vrčevalci pravzaprav nimajo pravnih sredstev. Državljani postajajo nevidni. Eh, vloge nevladnih organizacij pa do zdaj Evropska unija ni vključevala v boj proti pranju denarja. Lani je malteški eh, komisar profesor Kenneth Wayne eh, opozoril, da so tudi nevladne organizacije podvržene pranju denarja in financiranju terorističnih združb. Zato je zahteval razširitev zakonodaje Evropske unije proti pranju denarja na nevladne organizacije. Zaradi ogromnega političnega pritiska je bil pripravljen odstopiti. Manival, to je uh, organ za boj proti, den, proti pranju denarja Sveta Evrope, se strinja s stališčem profesorja Wayna, uh, Eh, in eh, poseduje tudi jasne dokaze, da so tudi nevladne organizacije izpostavljene pranju denarja. In eh, v odboru sem zastavil vprašanje, zakaj je komisija izključila nevladne organizacije iz področja uporabe. Odgovor je bil, da komisija ni želela nevladnih organizacij obravnavati kot kriminalcev. Mi pa zahtevamo, da nevladne organizacije niso izključene iz zakonodaje. Eh, eh, Hvala, gospa predsedujoča. Da, to je zapletena tema, tehnična tema, vendar menim, da je zelo pomembno, da ga obravnavamo, da to pomeni verodostojnost Evropske unije. V, eh, že doslej smo se veliko o tem pogovarjali in uh, bili smo priča številnim škandalom, recimo Panama Papers in tako naprej. In ko govorimo o pranju denarja, je to povezano s korupcijo, s trgovino z ljudmi, eh, z dačnimi utajami, trgovino z drogami in to, in tukaj res za stotine milijard evrov, torej to je res pomembna tema. In kaj nam kaže besedilo, ki danes obravnamo? Vidimo oceno komisije, vidimo, da obstajajo eh, pomagljivosti, ki jih ne, ne moremo tolerirati. Ni prišlo Eh, do pravih posledic po prenosu direktiv. Številne države članice torej je ne izvajo, torej moramo gotoviti kršitev. Potem vprašanje eh, EBE. Zdi se, da je EBA omejena pri svojem delovanju, o tem je govoril tudi predsednik EBE. In svet ne želi sprejeti seznama 23 držav članic, ki s, s, torej, niso dovolj aktivne uh, pri preprečevanju pranja denarja. In uh, spomnimo se torej uh, te razprave glede Saudske Arabije, glede deviških otokov in tako naprej. In vprašanje je, ali ne bi sedaj morali imeti pravzaprav uredbo, kajti sedaj smo nemočni in to je zelo zaskrbljujoče za nas poslance, pa predvsem za državljane Evropske unije. Kiitokset edustaja. Hvala lepa, gospod Morel. Sedaj pa za nepovezane poslance, gospa Ferrari, izvolite. Hvala, gospa predsedoča, spoštovane kolegice in kolegi. Eh, torej, tu govorimo o zelo pomembnem kriminalu, ki ima čezmejne posledice, ki skrivljajo notranji trg in konkurenco in um, pravzaprav tudi škodujejo podjetjem, ki se držijo pravil. Kriminalne združbe, tudi teroristične združbe na ta način pridejo do finančnih sredstev za to, da izvajo svoje dejavnosti. Gibanje petih zvest je bilo mnenje, da je ta tema zelo pomembna na nacionalni ravni, na evropski ravni. Veliko smo prispevali, eh, s, pred, pri, ko smo obravnavali kazenski pregon eh, to vrstnih dejanj in smo želeli z njim preprečiti dostop do javnih sredstev. V poročilu o boju proti korupciji in organiziranem kriminalu, za katerega sem bila poročevalka, smo dosegli nov korak k temu, da bi imeli učinkovito zakonodajo proti mafiji, s tem, da bi imeli nekaj skupna pravila, da bi tesneje sodelovali in da bi bolje izmenjavali informacije ko gre za pranje denarja, to pravzaprav uh, vključuje izkoriščanje zakonodajnih vrzeli. Zato je treba imeti evropsko zakonodajo in moramo torej vse skozi osveževati to zakonodajo in se hitro ukrepati. In uh, torej moramo odpraviti vse pomakljivosti oziroma zakonske vrzeli, ki morda obstajajo. Hvala, uh, gospa Ferrara sedaj bomo dali besedo gospodu uh, Davidu Kazi. Minuto in pol, izvolite. Eh, hvala. Pranje denarja je posledica kriminalnih dejanj. Torej, imamo tudi primere politikov, gospodarstvenikov, ki krijejo denar, ki so ga pridobili nezakonito. In to pravzaprav tudi težko uh, zaznamo, ker imamo kompleksne strukture, različne uh, jurisdikcije in pogosto po, po vključenih veliko finančnih ustanov. In uh, veliko institucij mora sodelovati pri preiskavi, vendar pogosto so neuspešne. In če ne najdejo, uh, uh, če ne najdejo torej tega, kar iščejo, potem uh, Eh, so pogosto žvižgači tisti, ki pravzaprav pomagajo pri razkrivanju takšnih eh, dejanj. Vemo, kaj se je zgodilo novinarki Dafni Krovane Galicije in Janu Kučjaku, ki sta eh, razkrivala takšne dejanja. Naslednji mesec bomo obeležili drugo obletnico smrti Dafne Krovana Galicija. Menim, da če bi bile institucije bolj učinkovite pri boju pred planom denarja, bi Dafne Krovana Galicija bila še živa menim, da je sedaj čas za spremembo. Ni prav, da pošteni poslovneži so kaznovani, medtem ko tisti, ki so korumpirani, pa delajo karkoli želijo na škodo evropskih državljanov. Hvala lepa. Ja Hvala. Sedaj pa gospa Kinič, izvolite. Hvala gospa eh, predsedujoča, boj proti pranju denarja je prednostna vloga za to, da se borimo proti čezmenemu kriminalu in da, in da zavarujemo evropsko gospodarstvo. In eh, pomembno je, da se zavedamo, da pranje denarja v bančnem sistemu kaže na to, da potrebujemo nadzor, ki bo učinkovit za to, da bomo preprečili Eh, takšne dejanje ekonomskih operaterjev. Zato potrebujemo eh, sodelovanje med eh, bančnimi institucijami in organi pregona. Potrebujemo čezmejno sodelovanje vseh organov. Evropska unija je sprejela pomembno zakonsko Eh, spomnimo zakonski akt, peto direktivo za preprečevanje denarja, to je zelo pomembno. In ta eh, direktiva je zelo pomembna, ker ehm, usklajuje um, definicijo pranja denarja. Prav tako pa imamo tudi uredbo, ki uh, daje večje pristojnosti Evropskemu nadzornemu organu, ko gre za preprečevanje pranja denarja. Eh, pomembno je, eh, da še naprej delamo na tem, da spodbujamo tesno sodelovanje med eh, bančnimi nadzornimi organi na evropskih in nacionalnih ravneh. Hvala. Hvala, gospa Kinichi. Sedaj pa gospa Strugar, minuto in pol. približno 148 milijard e-, evrov je ocena uh, denarja, ki se ga pere v Evropski uniji. In um, zato moramo res uh, se tega lotiti, torej boja proti pripričevanju denarja. No, pri prenosu direktiv smo videli, kako je prišlo do, um, kako smo torej prenašali direktivo in smo ugotovili, da se uh, v določenih državah članicah ni popolnoma ali pravilno prenesla četrta direktiva. No, Peto direktivo bi bilo treba začeti izvati januarja 2020. Zaenkrat jo je prineslo le osem držav članic. Mislim, potrebujemo uredbo. Če prenos direktiv ne deluje, potem potrebujemo uredbo. Ne smemo izgubljati več časa. Uredba je nujna zato, da urejamo to zelo pomembno uh, področje in moramo tudi kaznovati tiste države članice, ki ne izvajajo direktiv. Hvala. Kiitokset edustaja Strugariju ja sitten edustaja Ernest. Hvala, sedaj pa eh, gospod Urtason, izvolite. No, to je izjemna eh, težava in eh, ogromno denarja se opere in ta denar prihaja iz kriminalnih dejavnosti. In pravzaprav uh, videli smo veliko ta, takšnih uh, škandalov v zadnjih letih, Danske bank, Deutsche bank in tako naprej. In v vaših ocenah smo ugotovili številne pomankljivosti. Torej, uh, ni dovolj osebja v nadzornih organih, ni dovolj sodelovanja med državami članicami. To so resne težave. Zato potrebujemo bolj ukrepati, moramo uh, bolj odločno izvajati evropsko zakonodajo. Uh, ni prav, da prihaja do takšnih zamud pri izvajanju četrte direktive, moramo biti tudi zelo odločni glede pete direktive. In prav tako je pomembno spremljanje uh, tretjih držav, uh, Eh, mi smo predlagali ta seznam držav eh, in dejansko moramo biti zelo pozorni na to, kar se dogaja. Številne države članice sploh ne izvajajo direktiv, ki smo jih sprejeli, zato morate začeti postopek kršitve. Mislim, da moramo vzpostaviti dejanski evropski organ za boj proti temu pojavu. To mislim, da bi morala biti prednostna vloga za ta mandat. Hvala. Kiitos, edustaja Urtasun. Ja seuraava puhuja on edustaja Erve. Hvala, gospod Urtasun. Gospod Živa, ena minuta zvon. A des entreprises confrontées Podjetja se vsakodnevno eh, soočajo z formalističnimi zahtevami zaradi preprečevanja pranja denarja in zdi se, da smo priča nekakšni dvoličnosti. Torej, pranje denarja je posledica svobodnega pretoka kapitala po svetu. No, ne bi prišlo do pranja denarja, če ne bi imeli e, bank, ki sodeluje elektronskih platform za trgovanje. Torej, e, s tem se zakrije dejanske eh, upravičence bančnih storitev. In ne moremo zanikati vloge nevladnih organizacij, ki pogosto prikrivajo um, finančno optimizacijo in s tem sodelujejo pri korupciji. Torej tudi, uh, tudi to je pomembno. Torej, komisijo spodbujamo oziroma pozivamo naj oceni svoje delovanje, naj uh, vidi, kakšni so rezultati glede pranja denarja in naj preneha s to hipokrizijo, kajti vidimo, da imamo davčne oaze tudi v samem srcu Evrope. Hvala. Naslednji ima bes... Naslednji ima besedo gospod Kolak. Korupcija. Spoštovani. Korupcija in pranje denarja sta dva med sabo povezana pojava. Dan današnja je največja korupcija, eh, ne prihaja iz tihotapljenja cigaret ali od izseljevanja, ne, temveč prihaja iz javnih naročil, iz stečajnih postopkov. In kaj je najhujše? To se je zgodilo na Hrvaškem. To korupcijo se je lahko legalizira z novimi zakoni. Na Hrvaškem je sprejet zakon o predstečajnih eh, poravnavah in s temi postopki je prišlo do postopkov, ki so bili težki 10 milijard evrov. Sodišča, ki bi morala preprečiti korupcijo in pranje denarja, pa so postali notarji. Ogromno denarja je tako eh, izginilo. Številni so postali lastniki velikih gospodarskih družb, vendar ne vemo, kdo so. In vse to poteka preko skladov, ki imajo sedež v teh državah kiitokset edustaja kola kusic ja sitten annan puheenvuoron edustaja varapuhemies othmar karasille olkaa hyvä teillä on kaksi Hvala lepa na srednje, gospod Karas. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, gospe in gospodje. Razprava in prispevki z vseh strani kažejo, kako pomembno in kako prav je, da kot evropski državljani ponovno dvignemo glas v boju proti eh, Eh, pranju denarja in eh, financiranju terorizma. Zakaj? Še vedno se vsako leto v Evropski uniji 110 milijardov, milijard evrov umazanega denarja opere. Še vedno je deset velikih evropskih bank eh, vključenih v škandale pranja denarja svetovnih razsežnosti. Še vedno obstaja jasno nasprotje med zavezami, Eh, ki so bile sprejete ter med izvajanjem. In še vedno obstaja pomankanje nadzora, pomankanje sankcij, pomankanje eh, zaposlenih pri nadzornih organih, pomankanje denarja za Evropski bančni nadzor pri izvajanju direktive. Še vedno četrta direktiva ni izvedena, čeprav je peta že sprijeta in jo bo potrebno prenesti v zakonodajo že do januarja 2020. In še vedno se dogaja, da zaradi takih primankljivosti prihaja do velikih ra razhajanj pri eh, eh, izvajanju ter novih vrzeli, ki šibijo skupni trg, bančno unijo ter onemogočajo skupni bančni nadzor. In zato je bistveno, da naredimo vse, kar je v naši moči, da preidemo z direktive na zavezujočo uredbo, da okrepimo Evropo, eh, da uvedemo sankcije in učinkovit nadzor ter da prenesemo skupne zaveze v prakso in pa seveda, da sodelujemo na mesto, da bi se izključevali. Le na ta način bomo vrodostojni in na dru drugače kot tako ne bomo nikoli zacelili te rane. Vsi moramo narediti tisto, k čemu smo se zavezali. Hvala. Kitos, edustaja Karas. Ja, sitten seuraava puhuja on edustaja... Hvala lepa, gospod Karas. Zdaj pa besedo dobi Nina Džil za minuto in pol. Hvala. E, škandali, ki smo jih videli e, v prejšnjih letih, so bili takšni, da so e, zaradi njih ljudje naveličani. Naveličani so, da so oni tisti, ki morajo prenašati breme v času kriz. Najbogatejši v naših družbah in kriminalci pa lahko najde način, da se izognejo temu in da skrijo denar. Eh, pred davkarijo in zakonskim nadzorom. Koliko denarja je bilo v škandalu z Dansk Bank v Estoniji upletenega? No, EBA je zavrnila predlog, da je prišlo do kršitev evropskega prava. Ali je to, ali je to mislil resno? Komisija je dejala, da še vedno preučuje zadevo in imamo še veliko več takšnih primerov. Ne moremo preprosto čakati, da imeli še kak nov škandal. Preveč vrzeli je v naši zakonodaji. To omogoča kriminalcem in tistim, ki želijo izkriti priložnosti. Če se mi ne bomo borili proti takšni čezmejni kriminaliteti, kje se bo potem to zgodilo? Kako bo komisija zagotovila, da se bodo zadeve izboljšale? Moramo uporabiti urodja, ki imamo na voljo. Zakonodajo treba izvajati in to v vseh 28 državah članicah. Še eno vprašanje za komisarko. Kaj bomo storili za preiskavo slamatih podjetij, ki so registrirana v davčnih oazah? Hvala. Najlepša hvala. Besedo dobi gospod Hook za minuto in pol. Ja, bil sem odvetnik, ki se ukvarjal s kazenskim pravom in kaj sem videl, da je pranje denarja je tako pomemben za kriminal kot uh, kriza naše telo. Pač denar uh, Eh, investiramo v orožje, v trgovino z ljudmi in eh, tako se pač denar premika iz ene panoge v drugo, iz ene države v drugo državo, porablja se za luksuzne izdelke in eh, v moji državi policija ocenjuje, da imamo eno milijardo evrov, ki se opere vsako leto imamo veliko eh, organizacij, ki se s tem ukvarjajo in to je vse skupaj preveč razdrobljeno in ni spremljivo, da nekatere države članice ne izvajo zakonodaje. Potrebujemo partnerstvo, ki gre onkraj Evropske unije, pranje denarja gre lahko v Afriko, Ameriko, Azijo in potrebujemo okvir, ki nam bo omogočal sledenje denarju in kriminalcem. Moramo spremeniti kulturo in moramo poskrbeti za to, da organi uh, uh, pregon ne bodo mislili, da to ni pomembno. Eh, no, Brexit nas bo šveda še bolj ogrožil. Upam, da bo nova komisija se resno lotila te težave. Hvala. Kitokset, Erustija, Huk. Ja, sitte na napuhe volone. Najlepša hvala, gospod Huk. Gospod Peksa dobi besedo za minuto in pol. Govoril bom češko. Spoštovanje kolegice in kolegi. Prepričanje pandemije je ključnega pomena za boj proti organiziranemu kriminalu, pa tudi zato zavarujemo uh, državljane in načelo preglednosti. Četrta in peta direktiva sta ključnega pomena. Težava je, da se ne izvajata, niti četrta se ne izvaja ustrezno, zato moramo res ukrepati. Pozivam komisijo naj uh, stori vse za to, da se pravo izvaja. Ne moremo, ne moremo tako nadaljevati. Komisarka Jurova, moramo se zavedati, da je treba storiti več, moramo biti učinkovitejši, če želimo večji nadzor. Moramo preiti od besed dejanjem. Pripričan sem, da na češkem je treba zagotoviti več preglednosti, ko gre za nepremičninske sklade. In mislim, da moramo mm, uh, zagotoviti večjo preglednost in ne ponavljati napak iz preteklosti. Ja, Najlepša hvala, gospod Peksa. Sledi gospod Radev za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča. S to resolucijo pozivamo države članice, da začnejo učinkovito izvajati zakonodajo za boj uh, proti pranju denarja. V mislih imam četrto in peto direktivo o pranju denarja. Lahko smo kritični, kajti številne države članice še niso prenesle četrte direktive in čez nekaj mesecev bodo, bi morali prinesti že peto direktivo. Vse to je zelo pomembno, kajti če ne preprečimo financiranja terorizma, potem pride do terorističnih napadov v Evropske unije. In zakonodaja EU uh, eh, sicer ni popolna, zato je zelo pomembno, da vzpostavimo skupen celovit evropski pristop za to, da bo naše delovanje čim bolj učinkovito, ko gre za preprečevanje pranja denarja in terorizma. Evropska unija se mora tega resno lotiti in se boriti proti financiranju terorizma in to na učinkovit in samostojen način, zlasti ko gre na vključevanje tretjih držav na črni seznam EU. Hvala lepa, gospod Radev. Zdaj besedo dobi gospod Fulsang za eno minuto. Uh, Hvala. Let, od leta 2007 do 2015 je Danske bank imela podružnico v Estoniji kjer je prihajalo do zelo sumljivih transakcij. Estonski organi so opozorili danske organe večkrat, vendar danske organe niso nič storili. Kot smo že slišali aprila, je EBA pripravila poročilo in rekla, da ni prišlo do kršitve Eh, evropske zakonodaje in da danes kraj niso storili nič narobe. To kaže na to, da nekaj res narobe s sistemom in da moramo to spremeniti. Glavna težava se zdi je to, da nacionalni organi in EBA uh, eh, ocenjuje poročila in očitno je, da so v konfliktu interesov in da moramo tu nekaj storiti. In upam, da se komisija s tem strinja in zanima me, kaj bo komisija predlagala in kako bomo uh, reformirali delovanje EBE. Ja, Najlepša hvala, gospod Fuglsang. Sledi gospod Kovarik za minuto in pol. Thank you, chair, commissioner. Hvala, predsedujoča komisarka. Eh, boj proti pranju denarja je velik eh, čezmeni izziv. Razdrobitev ter pa nadzorne prakse pri pranju denarja ter pa boj proti financiranju terorizma eh, so še zaostrene težave za vse nas, zato moramo bolj učinkovito uveljavljati naša pravila. V okviru pete direktive smo sprejeli dodatne ukrepe za to, da bi odpravili pomakljivosti. Pomembno je, da ustrezno prenesemo direktivo v nacionalno zakonodajo in da države delajo skupaj. Kritične točke so bile že izpostavljene in tukaj gre predvsem za slabo izmenjavo informacij eh, na ravni nadzornikov, pa tudi na ravni finančnih eh, institucij. Menjava informacij je nekaj ključnega in moramo to bolje uporabljati tudi nove tehnologije imamo pri tem. Na tak način lahko izboljšamo medsebojno povezljivost eh, relevantnih baz podatkov, tako lahko izboljšamo dostop do podatkov in izboljšamo čezmejno sodelovanje. Sedaj se pojavljajo nove izzivi, kot naprimer uh, eh, uporaba kriptovalut in moramo prilagoditi naš pristop, tako da bo vse to um, pokrito v našem okviru, tudi v medsebojni pravni pomoči

Oba govornika boste dobila besedo. Najprej gospod López Aguilar, predsednik odbora Libe, izvolite. Ova presidencija finlandesa, la lucha contra la corrupción y la... Hvala lepa. Gospa komisarka, boj proti organiziranemu kriminalu je zelo pomemben zaradi um, tega, ker tudi ogroža naše vrednote. Zato potrebujemo uh, ustrezno zakonodajo za boj proti pranju denarja um, parlament je bil tukaj zelo aktiven in tudi sam sem delal v torej, um, ehm, predskovanem odboru za Panama dokumente. Sedaj bomo torej to novo direktivo, ki ne bi zboljšala transparentnost, ter pa imeli ne bi tudi finančne enote. Potem gre tukaj tudi za um, vključevanje tretjih držav, ter pa preprečevanje um, predplačilnih eh, kartic, če se to uporablja za financiranje terorizma. A na vsak način moramo vse to potem ustrezno izvajati v državah članicah. Zato smo poprašali komisijo, zakaj uh, sploh ta razprava. Moramo poskrbeti za to, da države ustrezno izvajajo zakonodajo, Eh, če pa ne, je treba sprožiti postopke proti tem državam. Ja, Najlepša hvala, gospod Lopes Aguilar. Še gospod Marek Pelka dobi besedo, izvolite. Mikrofon, prosim. Ja. Various money laundering v bančnem sektorju bilo veliko teh škandalov, uh, eh, spravim, da je Deutsche Bank, eh, Danska Bank, uh, eh, ING, Pilatus, uh, um, EBLF, LV. In to je pokazalo, kako pomakljivo je včasih evropsko sodelovanje. Naj vas spomnim, nas spomnim, da uh, smo potrebovali ameriške organe, da so nam pomagali pri reševanju naših, naših težav. Tukaj vidim več težav. predvsem države ne izvajajo ustrezne zakonodaje in pogosto spodkopavajo ustrezno sodelovanje. Številne banke tudi ne izvajajo evropskih pravil na enoten način. Težava je, kot je Evropol dejal, je v tem, da en odstotek BDP-ja v EU eh, prihaja iz nezakonitih dejavnosti. Prav tako ni pravih ukrepov pri um, MLA pomoči, torej medsebojne pravne pomoči. In uh, tukaj bi moralo nekaj narediti. Še nekaj, žogica je na strani sveta. Uh, zakonodajni predlogi so brez smisla, če ni pravega sodelovanja držav in med državami. Ja äh, Hvala lepa, gospod Belka. Zdaj pa za zaključek razprave dobi besedo komisarka Jurova v imenu komisije. Hvala. Mislim, da ta razprava kaže, da bo to še vedno prioriteta za ta mandat in slišala sem prispevke nekaterih, ki ste šli čez celo sago ukrepov za boj proti pranju denarja v preteklem mandatu. In mislim, da smo naredili marsikaj koristnega, tako pri zakonodaji, kot tudi pri nadzoru in pa pri izvajanju ampak eh, vseeno eh, ne bi rekla, da je situacija popolna ali pa da ne moramo ničesar več izboljšati. V tem mandatu eh, bo za komisijo nova prioriteta, da dodatno ukrepamo. Mislim, da potrebujem zakonodajo, ki ne bo mogočila odklona za države članice, moramo dejansko spoštovati um, namen tega, kar počnemo. Tukaj ne gre samo za denar, tukaj gre za organizirani kriminal, gre za uh, denar, ki um, tih oddelcem pomaga, prav tako pa gre tudi za zaupanje ljudi. In mi vsi skupaj želimo povečati to zaupanje evropskih državljanov, tako da bomo bolj učinkoviti v prihodnosti. Želimo. Um, robusten, zdrav finančni sistem v Evropi, to je pomembno za evropsko blaginjo. Zato moramo odpraviti tveganja in to rešiti z ustreznimi pravili, ki jih bodo vsi izvajali. Nekateri ste dejali, da je sistem uh, tako slab ali pa močan, kot je najšipkejši ali pa najmočnejši člen v verigi. Ja, uh, uh, moramo resno vzeti ta sistem. Vsi po vseh državah članicah, nekateri pravite, da je treba motivirati države članice, no uh, vsi moramo biti enako motivirani, uh, treba je izvajati zakone. In to je tudi ključna naloga držav članic. Ampak uh, imamo tudi negativne motivacije, torej imamo kršitve, torej postopek zaradi kršitve, te smo že sprožili včasih. Uh, lahko vam uh, predstavim, kar počnemo. Pri četrti direktivi za boj pred pranjem denarja, naprimer, postopek eh, nadzora je vodil v postopke zaradi kršitve za vse države članice in Trenutno smo uh, zaprli postopek za pet držav, za vse druge države pa je um, komisija poslala pisma o opozorilu in sedaj še potekajo dodatni uradni postopki. Potem glede pete direktive um, pa naj bi torej začeli z prenosom um, januarja. Uh, Um, sedaj so tri države um, sporočile, da so imeli popoln prenos in potem eh, še dodatnih pet pa je sporočilo ukrepe za prenos. Glede drugih pa lahko rečem, da spremljamo trenutno situacijo in bomo ukrepali takoj potem, ko bo um, torej potekel datum za začetek izvajanja. Se strijam, kot pravite, da potrebujemo Eh, morda tudi uredbo. Um, sama sicer zapuščam ta sektor. Um, torej, glede na pretekle izkušnje, pa lahko povem svoje mnenje. Lahko povem, zakaj smo sprejeli direktive, četrto in pa peto. No, peta direktiva je bila sprejeta v času mojega mandata in to je bil hiter odziv na uh, eh, paramske dokumente in pa na teroristične napade. In tega ni bilo mogoče predvideti ali pa vnaprej odkriti, kaj ti šlo je za anonimna plačila, zato smo se morali odzvati na hitro. Prav tako smo se morali odzvati na hitro prošlo, da bi zagotovili transparentnost pri um, tem, kdo je dejansko lastnik, gospod Kolašukšik ali pa gospod Peksa, naj se odzove na to, kar ste dejali. Um, zelo sem bila odločena, da um, moramo uh, voditi transparenten registr celotnega lastništva premoženja. To mora biti odprto za javnost, ne da bi razlikovali med tem, kdo ima uh, pravno dokazljiv interes ali pa kdo ne. To vključuje tudi novinarja. Uh, eh, in ja, bomo imeli ta javen registr tudi za um, skrbniške sklade, pa je bila situacija bolj um, negotova, kajti um, nekateri skladi imajo potem tudi zasebne podlage, tudi tukaj potem um, preverjamo uh, skrbniške sklade in pa to, kako bo možno pridobiti informacije o lasnikih tukaj pri teh skrbniških skladih in drugih skladih. Potem dodatni koraki naprej. Kaj je to lahko? Celotno izvajanje um, um, te projektne skupine za uh, finančno ukrepanje. Um, kolega je prej že očel, um, kolega, ki je bil poročevalec za um, ta zakonodajni akt, ta bi lahko potrdil, um, da je bilo težko prepričati države članice v to, da so sprejeli ukrepe, zato da bi te um, enote za um, izmenjavanje obveščevalnih podatkov glede financ dejansko sodelovali. Uh, in še teže um, je, je bilo prepričati, um, da bi potrebovali izmenjav informacij med državami EU in še teže čezmejno, um, torej um, izven posamečnih držav. Sedaj smo to poskušali izboljšati s tem novim zakonodajnim aktom, ampak um, ni bilo ravno enostavno in tudi v vašem mandatu sedaj pričakujem dodati napredek potem, da imamo eno um, telo, en organ za boljši nadzor. Prvi korak smo že napravili, um, Evropski bančni organ EBA naj bi imel okrepljene pristojnosti, to je tudi sedaj že sprejeto v zakonodaji. Potrebujemo boljše zbiranje podatkov in pa možnost ukrepanja, če države članice ne ukrepajo uspešno. In to se je zgodilo pri tej um, danski um, banki v Estoniji. Ne vem, kako je bilo to mogoče. V teh petih, sedmih letih se je zgodilo, da je prišlo do pranja denarja 200 milijard evrov, pa nihče ni opazil ali pa eh, ni bilo to gotovljeno. No, sedaj preiskave še potekajo in uh, bomo zvedeli, kdo je bil pravi krivec v sistemu. Eh, Danska je vmes zamenjala zakonodajo, torej nekaj se je spremenilo, ampak eh, se strinjamo, potrebujemo enoten, močen organ za nadzor in večjo gotovost. Potem, gospod Tomc, torej, eh, kdo bo ukrepal na evropski ravni, če države same niso uspešne pri. Um, kazensko-pravne zakonodaje. No, imamo sedaj EPO, um, Evropsko javno toživstvo, to bo začelo drvati od januarja naslednje leto. In ta organ EPO bo torej imel posebna poblastila in pa posebne toživce za finančni kriminal. In torej EPO bi lahko bil ta organ, ki bi prevzel takšne zadeve, um, če države članice niso uspešne pri pregonu. Vem, da že predolgo govorim, gospod pa predsedujoča, ampak veliko bilo teh zastavljenih vprašanj. Zato da zaključim. Gospod Kasa je omenil žvižgače in pa to direktivo. Uh, tudi ta bi lahko bila koristna. Um, hvala lepa za potrpežljivost. Res uh, se mi je zdelo, da se moramo odzvati na vaše konkretne pripombe in vprašanja, kajti to je res uh, prioritetna tema za nas. In Eh, res moramo obladovati zadeve tudi na politični ravni eh, in na ravni Evropske unije v naslednjem mandatu. Hvala lepa. Um, um, hvala. No, lepo je videti, da se vedno uh, odzovete na vprašanja poslancev. Um, niso vsi komisari takšni kot vi, zato res hvala lepa za to aktivno sodelovanje pri tej pomembni temi. Sedaj pa uh, minister trica, um, tu poranjeno menu sveta. Vem, da je dolg eh, dan za vami, zato res hvala lepa, da ste še vedno tukaj z nami. Hvala, gospod gospodje. Hvala lepa za to razpravo. Uh, smo zelo naznali vaše dragocene prispevke. Prav tako smo slišali, kaj pravi uh, komisija. Vse to zelo ocenimo. Prav tako upamo, da bo tudi nova komisija imela tako ambiciozne cilje. Uh, Postavili ste vprašanje glede ukrepov, ki jih sprejema svet, glede pranja denarja in prenedavnih škandalov v naših bankah. Eh, se strinjam, da je to težava. Moramo priti do dna tem vprašanjem in moramo um, torej, priznati, da to, kar smo naredili do sedaj, ni dovolj sedaj izvama eh, to preiskavo post mortem eh, po nedavnih bančnih škandalih. Oktobra bo svet eh, to obravnaval, to je naslednji mesec. In do decembra naj bi pripravili sklepe, torej bomo ukrepali. Ob tej priložnosti bi tudi še enkrat podarila, da je za predsedstvo ta boj proti pranju denarja in pa financiranju terorizma nekaj zelo pomembnega in se veselim skupnega sodelovanja pri vsem tem. Sporočilo iz te razprave je bilo zelo jasno in glasno. Potrebujemo več ukrepov uh, za boj proti pranju denarja in to temo so podprle tudi um, številne politične skupine. Osebno vam lahko obljubim, da bom posredovala vaše sporočilo kolegu za finance um, in bom povedala, kako pomemben je bil ta vaš prispevek v pomembni.